Dobro jutro. Nadaljevali bomo z našim delom. Danes je z nami podpredsednica komisije, gospa Mogherinjeva in visoka predstavnica Evropske unije. Prisrčno vas pozdravljam. Naš poročevalec je kolega Črnitski. Dnevni red imate pred seboj. Nihče ni imel nobenih pripomp na dnevni red. Iz Eh, dosjejev lahko razberete tudi razpoložljive jezike in eh, ta seja se bo prenašala tudi preko spleta. In sedaj kar prekhajamo k eh, temi in besedo dajem predstavniku računskega sodišča. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovani člani odbora za proračunski nadzor. Visoka predstavnica, veseli me, da sem lahko danes tukaj in da predstavim ugotovitve sodišča glede upravnih stroškov Evropske službe za zunanje delovanje. Prejšnji teden eh, sem lahko predstavil oceno upravnih stroškov vseh inštitucij eh, in pa eh, tudi komisije. Takrat sem vas obvestil, da lahko oceno najdete v devetem poglavju eh, poročila računskega sodišča. Tukaj gre za inštitucije in eh, vsa, vse organe Evropske unije. Računsko eh, sodišče pa se je posebej osredotočilo na dosego cilja znižanja eh, stroškov za pet odstotkov eh, v vseh inštitucijah Evropske unije. Tri eh, plačila, ki jih je izvedla Evropska služba za zunanje delovanje, so bila predmet znatnih napak. Tukaj gre za dodatke za zaposlene. To je bila prva napaka. Druga napaka se je nanašala na plačilo službam eh, za informacijsko tehnologijo. Evropska služba za zunanje delovanje je bila ustanovljena leta 2011 in v eh, reviziji računskega sodišča smo eh, opazili napake glede socialnih prispevkov in drugih prispevkov za zaposlene, za začasno zaposlene. Opazili smo napake na področju varnostne službe in eh, na drugih področjih. V obdobju revizije za leto 2015 eh, računsko sodišče eh, proučuje in sicer pozorno proučuje postopek javnih naročil Evropske službe za zunanje delovanje. Naslednje leto bom v okviru postopka razrešnice to predstavil tudi odboru za proračunski nadzor. V preteklem letu je računske sodišče dejalo, da mora Evropska služba za zunanje delovanje sprejeti nadaljne ukrepe glede posodobitve dosjejev zaposlenih. Poleg tega pa mora izboljšati tudi postopke za pravočasno obravnavo teh dokumentov, ki lahko vplivajo na izračun eh, dohodkov in eh, družinskih prispevkov oziroma dodatkov. Pri reviziji smo ugotovili, da še zmeraj obstajajo pomankljivosti na tem področju in zaradi tega je Računsko sodišče Evropske službe za zunanje delovanje ponovno podalo enako priporočilo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Na voljo sem vam za vsa vprašanja in pojasnila. Ja, dank, Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo visoka predstavnica. Thank you very much. Uh... Hvala lepa. Rada bi se zahvalila računskemu sodišču za opravljeno delo, pa tudi za sodelovanje. Za me to ni le zelo pomemben trenutek, eh, ni le trenutek prevzema odgovornosti, trenutek poročanja, ampak tudi trenutek, eh, ko eh, vam želim prisluhniti in to bo vplivalo tudi na moje prihodnje eh, delo. Eh, ta razrešnica zadeva obdobje, ko še nisem bila eh, visoka predstavnica, razen zadnjih dveh mesecev. In eh, zato bom za vsa vprašanja, ki zadeva leto 2014, eh, prosila Patrika Čalca, da na nje odgovori, kajti to ni bilo v moji neposrednji pristojnosti. Če mi dovolite, gospa predsednica, bi rada izkoristila to priložnost tudi zato, da predstavim eh, nekatere dejavnosti, eh, za katere sem se odločila v zadnjem letu. To se ne nanaša neposredno na temo naše današnje seje, ampak upam, da se s tem strinjate. Vsekakor eh, pa smo eh, vam eh, za ekipo na voljo tudi za podrobnosti za leto 2014. Naj najprej povdarim, da menim, da ta razprava ni le tehnična razprava. Ne gre zgolj za razrešnico, ampak gre tudi za zelo pomembno politično razpravo o odnosu, ki jo imamo kot Evropska inštitucija z našimi državljani. To vpliva na javno mnenje. Gre za vprašanje porabe davkoplačevalskega denarja. Gre za vprašanje, kako bi lahko evropske inštitucije bolje služile evropskim interesom z orodji, ki so nam trenutno na voljo. Tako mediji, kakor tudi javno mnenje Evropske unije se vedno bolj zanimajo za eh, proračunska vprašanja v Evropski uniji in mislim, da je to dobro, kaj ti potrebujemo boljši javni nadzor, da bodo naše inštitucije bolje delovale. Potrebujemo maksimalno preglednost in maksimalni prevzem odgovornosti. To bo okrepilo naše vsakdanje delo, kajti na ta način bomo izboljšali način delovanja inštitucij, hkrati pa bo na ta način okrepljeno tudi mnenje, Eh, ki ga bomo lahko posredovali našim državljanom. In eh, sicer eh, mnenje, da Evropska unija prinaša dodano vrednost. Seveda je potrebno poskrbeti za učinkovito porabo sredstev. Včasih ugotavljam, da se mediji in javno mnenje osredotočajo na proračunsko porabo, ko gre za Evropsko službo za zunanje delovanje, ampak eh, ne osredotočajo se toliko na porabo sredstev, ampak se sprašujejo o obstoju Evropske službe za zunanje delovanje in Evropske zunanje politike kot takšne. Mislim, da bi nam lahko ta razprava pomagala osvetliti tudi, zakaj potrebujemo zunanjo eh, politiko, zakaj potrebujemo Evropsko službo za zunanje delovanje in močno diplomatsko službo. Zagotovo eh, tega ni potrebno povdarjati v tej dvorani, ampak mislim, eh, da je vsem jasno, da se srečujemo z velikimi izzivi, z begunsko krizo, z terorizmom, z številnimi eh, konflikti ob naših mejah in zato se nobena izmed držav članic z temi izzivi ne more soočiti sama. Le z enotnim delovanjem Evropske unije, z dobro pripravljenim eh, in pa usklajenim eh, delovanjem Evropske unije lahko eh, dosežemo rezultate, ki jih države članice same ne morejo doseči. Verjamem, da tukaj ne gre le za dodatni element Evropske unije, ampak da gre tukaj za eno izmed bistvenih nalog Evropske unije. Poglejte samo, kaj smo dosegli v primeru Irana, jedrskega programa ali pa eh, na, začetko, na začetku eh, pogovorov o eh, Libiji ali pa Siriji. Seveda, sedaj se moramo usmeriti na prihodnost, recimo na mirovne procese v Kolumbiji in Mjanmaru. To je pomembno ne le za evropske državljane, ampak za vse svet. Zastaviti si moramo tudi vprašanje, koliko življenj smo spremenili z našo razvojno eh, pomočjo. 14 milijonov otrok eh, je lahko obiskovalo osnovno šolo. 18 milijonov malih otrok je bilo eh, cepljenih in 7 milijonov mater je dobilo pomoč pri porodu. Eh, tukaj eh, gre za ulaganje v prihodnost, v prihodnost eh, mladih. Gre za ulaganje v nestabilna področja, gre za preprečevanje konfliktov, za preprečevanje terorizma in pa terorističnih groženj. Ko urimo varnostne službe sosednih držav eh, ali pa držav Sahela, hkrati vlagamo tudi v našo lastno varnost. To je le še en vidik globalizacije. Ko posredujemo, eh, ko delujemo na diplomatski ravni, skušamo preprečiti naslednjo vojno, naslednjo begunsko krizo ali eh, pa uspon nove teroristične skupine. In sredstva, ki jih uporabljamo v tujini, pravzaprav predstavljajo investicijo v eh, našo notranjo politiko. Mislim, da je razprava na to temo lahko le koristna. Na ta način bo Evropska unija bolj usmerjena v prihodnost. Vendar pa danes nisem tukaj zato, da eh, bi eh, zagovarjala način delovanja Evropske službe za zunanje delovanje sem eh, še razmeroma na začetku svojega eh, mandata, leto in dva meseca opravljam to funkcijo in eh, želim vam pozorno prisluhniti, želim izboljšati način porabe sredstev. Kajti globoko sem prepričana, da če želimo ohraniti dosežke Evropske unije, če želimo ohraniti vse to, kar je izgradila Evropska unija v preteklih 60 letih, potem moramo poskrbeti za nenehne izboljšave. Ne gre za avtomatično ohranjanje Evropske unije takšne, kot je danes. E, Časi se spreminja in s tem se mora spreminjati tudi Evropska unija. Vsak dan sodelujemo z inštitucijami v inštitucijah Eh, najbrž eh, se bo moral spremeniti tudi eh, parlament, vendar o tem jaz ne morem govoriti. Zagotovo pa moramo zagotoviti, da bomo imeli dobre, pametne predloge za prihodnost v Evropski službi za zunanje delovanje. In zato cenim delo odbora za proračunski nadzor, pa seveda tudi delo računskega sodišča. In zato Evropska komisija zahteva od delegacij, da skrbno nadzorujejo izvajanje programov pomoči. Leta 2014 eh, je eh, bilo manj kot 4 odstotke eh, projektov označenih, z, označenih kot nujnih. 22 je bilo uspešnih projektov in zagotoviti moramo, da eh, mediji vedo eh, tudi o zgodbah o uspehu, torej 22 uspešnih projektov v primerjavi z enim neuspešnim. Ampak, eh, ko opozarjamo na uspehe, moramo hkrati osvetliti tudi pomankljivosti, neuspehe in poskrbeti za osredotočeno delovanje, zato da bomo te pomankljivosti odpravili. Ne želim govoriti o posameznih eh, primerjih, ampak eh, kolega Mimica in Han vam bosta zagotovila eh, podatke in številke. O tem smo razpravljali v zadnjih dneh, pa tudi z podpredsednico Georgijevo. Ampak naj spregovorim o tem, kar spada v moja neposredno pristojnost. In sicer gre za način delovanja Evropske službe za zunanje delovanje in uh, za vprašanje, kako uh, poskrbeti za boljše delovanje. To ni neposredno povezano z razrešnico za leto 2014, kot sem že povedala, ampak mislim, uh, da je to dober način za oblikovanje razvoja v prihodnosti. S tem bom nadaljevala tudi izmenjavo mnen, ki smo imeli lansko leto. Osebno sem bila prisotna le na začetku, kasneje pa sem eh, si zelo podrobno prebrala zapisnik. V enem letu mislim, da eh, smo naredili kar nekaj dobrih korakov. Prvič, eh, pregled organizacije službe za zunanje delovanje. Lansko leto sem dejala, da bom nadaljevala eh, z eh, pregledom, ki je bil izveden leta 2013 in to sem eh, tudi storila. V svetu sem decembra razdelila poročilo o delovanju Evropske službe za zunanje delovanje in to poročilo sem posredovala tudi državam članicam in pa Evropskemu parlamentu. Nova struktura je bila vzpostavljena septembra število uh, hierarhičnih uh, slojev se je zmanjšalo in uh, število uh, zaposlenih uh, menedžerjev se je ravno tako zmanjšalo in uh, ta postopek je bil uh, v letu 2015 zaokrožen. Zaključili smo ne le pregled delovanja službe, ampak tudi imenovanja. Veselim se nadaljnih vprašanj na to temo pripravljena pa sem sprejeti tudi vaše predloge. Računam pa tudi na vašo podporo, na vaš prispevek pri eh, nadzoru tega pregleda. Kajti, ko enkrat eh, predstaviš pregled, eh, ne moreš misliti, da je postopek zaključen, ampak moraš nenehno nadzorovati delovanje uvedenih sprememb. drugo vprašanje eh, je vključitev eh, Evropske službe za, oziroma Evropskega centra za raziskave v Evropsko službo za zunanje delovanje. Vem, da ste si na tem področju močno prizadevali in želim eh, dobro usklajevanje, ne želim podvojevanja, eh, kajti to bi eh, povzročalo velike proračunske težave. Potrebno je poskrbeti za skladno uporabo sredstev, pa tudi za uhranitev oziroma za uskladitev političnega dela. Državam članicam sem predlagala, da bi morali počasi uh, ukiniti eh, dvojno eh, funkcijo in sicer na treh področjih. Vem, da ste se s tem že nekaj časa eh, ukvarjali in sicer gre za Afganistan, Bosno in Hercegovino in pa Kosovo. Pogovarjamo se o posledicah, predvsem o političnih posledicah in pa o posledicah za administrativni proračun. Ehm, Evropske službe za zunanje delovanje, s tem, ko bi pristojnosti prenesli na delegacije. Pri tem računam eh, na vašo podporo, kajti mislim, da si vsi prizadevamo za isti cilj, eh, potem pa sodelovanje z Evropsko komisijo. Že pri mojem zaslišanju, še preden sem eh, prevzela to funkcijo, sem povdarila sodelovanje z Evropsko komisijo, kajti mislim, da je ključnega pomena, da usklajujemo delo znotraj komisije mislim, da sem mm, pri tem uporabila svojo vlogo podpredsednice na zelo dober način. Ustanovili smo skupino komisarjev, ki eh, predsedujem vsak mesec eh, v eh, sodelovanju z drugimi komisarji, ampak tukaj ne gre le za komisarje Relexa. Zadnja se je potekala pred približno tednom dni, obravnavali smo Kitajsko in Rusijo. 15-16 komisarjev, eh, podpredsednikov je bilo eh, prisotnih, Katajnen, Dobrovskis in seveda tudi Georgijeva se zelo pogosto udeleži teh sej. In naj omenim eh, nekaj, kar smo dosegli in kar je bilo zelo pomembno za evropejce in je. In to je bilo moč uresničiti le zaradi tesnega sodelovanja med komisijo, službo za zunanje delovanje, pa tudi eh, svetom. Močno smo si prizadevali za to, da bi bile naše diplomatske službe eh, na voljo eh, ciljem Evropske unije. Vzpostavili smo boljše povezave in kadar so te povezave trdne, kadar je delo bolje usklajeno, so tudi rezultati boljši in izkaže se dodana vrednost Evropske unije. Kar zadeva koordinacijo eh, z Evropsko komisijo, naj spostavim še eno točko, ki se mi zdi izjemno pomembna. In uh, na tem področju delujem uh, skupaj z uh, podpredsednico Georgijevo. Gre za učinkovito rabo virov uh, v vseh inštitucijah Evropske unije. Kaj ti zagotoviti moramo? Da človeške vire kar najbolje uporabljamo. Četrta točka. Varnostne eh, službe najbrž bo morali nekoliko pospešiti svoj prispevek, sicer ne bomo imeli časa za razpravo. Torej, eh, varnostne eh, službe na terenu, to je ključnega pomena v tem trenutku, ko vlada velika nestabilnost v svetu. Nedavno je bilo veliko primerov, ko eh, so bili naši zaposleni potencijalno ali pa dejansko izpostavljeni tveganju. Sedaj so naše delegacije podpisale eh, nove pogodbe ali pa eh, so bili pripravljeni javni razpisi, vedno več sredstev potrebujemo, eh, ampak to je potrebno, če želimo doseči naše, naše, naše politične cilje. In eh, varnostna situacija se ne izboljšuje, ampak se eh, poslabšuje. In zato moramo najti način za hitro in učinkovito delovanje, kajti to je ključnega pomena. Sedaj pa. Eh, še točka, ki se nanaša na leto 2014. Odprta, odprto je bilo predstavništvo za Somalijo eh, oziroma veleposlaništvo za eh, Somalijo, ki trenutno deluje v Keniji. Poleg tega smo letos, torej ne ravno v leto 2014, se opravičujem za to, ampak to priložnost bom izkoristila za izmenjavo mnen na različnih področjih. Torej, ta mesec smo dosegli sporazum z svetom in komisijo o odprtju delegacije v Iranu. Poleg tega nameravamo vzpostaviti eh, urade tudi na številnih eh, drugih področjih, ki so politično za nas izjemno pomembna. Erbil, recimo, je en tak primer v Iraku, kjer, kot veste, je zelo pomembno humanitarno eh, delo, potem eh, na turški meji z eh, Sirijo, kjer je naše humanitarno delo ključnega pomena za begunce in pa DIEK. Tukaj gre za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, ki tam delujejo. In tudi to je zelo tesno povezano z našim delom v uh, Siriji. Tukaj gre uh, tudi za uporabo kemičnih orožij. To seveda zahteva sredstva, eh, tako finančna sredstva, kakor eh, tudi eh, človeške vire. Skušamo izpolniti naše politične cilje, sledimo našim političnim prioritetam, hkrati pa skušamo to storiti na trajnosten način. Skušamo delovati pregledno in pa učinkovito druge točke, ki se mi zdijo zelo pomembne za parlament, eh, pa ne le zame osebno, eh, so sledeče. Enakopravnost spolov, že lani sem povedala, da se mi to eh, zdi zelo pomembno. Tri ženske so sedaj v vrhu menedžmenta. In sicer generalna sekretarka in eh, dva menedžerja. Torej, eh, trije od sedmih eh, menedžerjev so ženske. Torej, upam, eh, da bom uspela spremeniti celotno strukturo. Ne želim le notranjih sprememb, ampak želim, da bi se spremenila situacija v Evropski uniji glede uloge žensk tudi na konfliktnih področjih. Pri eh, prihodnji rotaciji, predvsem ko bo šlo za vodje delegacij, se ponuja priložnost, seveda glede na kandidature, da okrepimo tudi število eh, ženskih vodij delegacij. Potem druga točka, eh, geografska sorazmernost, kar zadeva državljanstvo zaposlenih kot lahko vidite v mojem poročilu, eh, nadaljujemo z napredkom na tem področju, kljub temu pa je še nekaj neravnovesi. Naj zelo jasno povem, da je to področje, kjer osebno menim, da bo potrebnega storiti še več. Še prav posebej eh, pri nekaterih eh, specifičnih državah. Trend je zaenkrat pozitiven, Ampak osebno si prizadevam eh, za eh, uravnotežene, geografsko uravnotežene kandidature, zato da lahko v postopkih ocenjujemo predvsem kakovost kandidatov in eh, šele potem eh, državljanstvo eh, kandidatov, pri tem pa eh, skušamo seveda zagotoviti ustrezno geografsko uravnoteženost. Mislim, da je to mogoče. Zame ni pomembno, da imamo eh, postopke izbire, ki se osredotočajo zgolj na življenje pis, eh, na dosežke in veščine, ampak da zagotovimo tudi, da imamo prave kandidate na pravem mestu. Včasih imamo odlične kandidate, ki pa niso najbolj primerni eh, za funkcijo, ki jo upravljajo. Naslednja točka. Poročilo o letnih dejavnostih za leto 2014, eh, skupaj z računovodskimi izkazi, to predstavlja dober prikaz našega delovanja v letu 2014. Tukaj gre za eh, zaposlene eh, tako na sedežu, kakor tudi v delegacijah. Zelo cenim naše zaposlene in njihovo strokovno znanje. Eh, imamo odlično delovno silo tako eh, na sedežu Evropske službe zunanje delovanje, kakor tudi eh, v delegacijah. Tako Julija, kakor tudi ta teden sem prejela Eh, zelo jasne izraze eh, spoštovanja eh, naših evropskih uradnikov pri sprejetju dogovora v Iranu. Ameriški predsednik ali pa kitajski premijer sta povdarila, da so bili predstavniki Evropske unije izjemno strokovni in nepristranski. Šlo je za izjemno zapletene tehnične probleme in uspeli smo najti skupne rešitve. Torej, včasih eh, nas označujejo, oziroma zaposlene v evropskih inštitucijah označujejo za birokrate, ampak tukaj gre za zelo dobro usposobljene ljudi, ki delujejo ne le v dobro eh, Evropske unije, ampak tudi v dobro celotnega sveta in mednarodnih inštitucij. Eh, potem pa znižanje administrativnih stroškov. Ehm, eno odstotno znižanje, 17 mest letno, ehm, potem ehm, razpis mest na, nižji, na nižji ravni, znižanje dodatkov, to je povezano z okrepljenimi političnimi izzivi in pa z vedno večjimi varnostnimi stroški, ki predstavljajo vedno večje breme za naš proračun. Poleg tega uh, smo zaposlene prerasporedili glede na politične prioritete, uh, recimo kriza v Ukrajini ali pa Siriji seveda vpliva uh, na razporeditev dela. Poleg tega skušamo spostaviti boljše sodelovanje z diplomatskimi službami držav članic, kar seveda koristi nam, pa tudi državam članicam, ki se srečujejo z velikimi proračunskimi omejitvami. Naj uh, opozorim tudi na to, da je potrebno poskrbeti za ustrezno financiranje, kajti eh, vedno več partnerjev pričakuje um, obraz Evropske unije, pričakuje prisotnost Evropske unije na terenu in zato eh, potrebujemo eh, seveda tudi ustrezno proračunsko podporo. Eh, poročilo računskega sodišča za leto 2014 je bilo omenjeno, samo nekaj kratkih komentarjev. Zadovoljna sem za nizko stopnjo napak, če tudi eh, si ne morem pripisati zaslug za to, eh, lahko pa si jih moji kolegi. Še naprej si bom prizadevala na področju družinskih dodatkov eh, in pa eh, javnih eh, naročil oziroma razpisov za varnostno službo, kar zadeva eh, pisna pojasnila smo na vaše pisno vprašanje skušali odgovoriti kar se da podrobno, seveda pa sem vam pripravljena odgovoriti tudi osebno. Eh, ali pa bom prosila eh, kolege, da podajo pojasnila za področja, ki zadevajo moje politične pristojnosti. Rada bi zagotovila, da je postopek nadzora popolnoma pregleden in da odraža odlično opravljeno delo naših eh, služb. Hkrati pa nam mora pomagati tudi pri eh, izboljšanju načina dela. Rada bi zaključila eh, svoj mandat z tem, da bi izboljšala tudi proračunski vidik delovanja službe za zunanje delovanje. in sicer zaradi tistih, ki skušajo ukrepiti Evropsko unijo tako znotraj, kakor zunaj naših meja. Najlepša hvala in veselim se vaših vprašanj. Hvala, hvala lepa. Dobro se zavedamo, da imate vi in vaša služba eno najpomembnejših nalog Evropske unije, tega se še kako zavedamo in to tudi cenimo. In v zadnjih letih je. Eh, vaša služba in tudi vaša predhodnica, gospa Ashton, eh, vzela na znanje in prevzela veliko naših predlogov. Naš poročevalec je gospod Črnecki. Največ deset minut, lepo prosim. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Upam, da bom celo krajši od desetih minut. Gospa podpredsednica, spoštovana član računskega sodišča, spoštovana predsednica, spoštovane člani odbora včeraj smo bili z gospod podpredsednico še zadnji v plenumu, tik pred polnočjo, se spomnite, zdaj pa smo tu zopet prvi za rana. Gospa podpredsednica, najlepša hvala za vaše odgovore. Thank mm -hmm. you. Torej, hvala za vaše odgovore na naš vprašalnik, hvala za zelo zanimiv uvod. Pa kratkih vprašanj bi imel. Sveda pozdravljamo novo organizacijsko strukturo službe za zunanje delovanje in eh, hvala tudi za vaš odgovor na vprašanje številka ena. Ampak zanima me, kaj je bil namen priprave te nove organizacijske strukture. Kaj bo učinek tega novega načina sodelovanja in kaj so še tisti dodatni ukrepi, ki so potrebni za krepitev učinkovitosti dela službe za zonanje delovanje. Vprašanje državljanstva eh, je drugo. Vemo, da dosegate določen napredek, ko gre za doseganje ravnovesja med eh, državljanstvi zaposlenih, ampak eh, vendarle je tu še kar nekaj manevrskega prostora za napredek. Ste morda že identificirali tiste dejavnike, ki bodo omogočili boljše ravnovesje in kaj so tiste težave, ki onemogočajo resnično ravnovesje. Poleg tega smo seveda ugotovili napredek, kar zadeva delovanje posebnih odposlancev, posebnih predstavnikov, ampak radi bi nekaj več informacij o tem, kakšen je trenutno eh, status delovanja posebnih odposlancev. No in potem še vprašanje podporne platforme za misije. Kaj, kakšen je status te platforme, kakšen bo strošek? In koliko računate, da boste zahvaljujoč temu privrčevali? Poleg tega nas zanima, v katerih regijah menite, da bi bilo dobro uh, vzpostaviti te misije oziroma ali ste že izbrali zadevne regije. Ja, upam, da boste čim prej ozdraveli kolega Črnecki. Ja, mislim, da moramo eh, najprej paziti ne le na proračun, ampak tudi na kadre. Eh, ne le, da ste včeraj do zelo pozne ure predsedovali eh, plenumu, ampak ste, kot slišim, imeli tudi vročino, tako da kot ženska bi vam morda svetovala, da, se, da se malce bolj pazite in da si odpočijete, ker je tudi človeška plat našega dela. In to zelo dobro razumem, ker sem bila, če se spomnite, konec lanskega leta na istem. Glede prve točke, ki jo izpostavljate, torej pregled eh, službe za nadaljevanje. Moram priznati, da ko sem prvikrat videla naš organigram, in sicer konec avgusta leta 2014, sem eh, kar zajela sapo. No, celotno zadnje leto smo delali na tem z novim generalnim sekretarjem, s Petrikom, z drugim, z drugimi kolegi. In naš namen najprej je bil poenostaviti linije odločanja in pa linije poročanja in tudi seveda priprav odločitev, da bodo te linije bistveno bolj enostavne, da bomo na ta način olajšali delo naših zaposlenih in da bo vse skupaj tudi dovolj transparentno, da bomo v vsakem trenutku lahko dojeli, kdo je zakaj odgovoren, samo s pogledom na ta organigram. In mislim, da je to izboljšalo hitrost odločanja in to je nekaj, kar me je ne bi rekla skrbelo, ker je to, za me to preveč negativni predznak, ampak za me je to bila prioritetna naloga. Vem, na primer, da moramo pospešiti naše delo, tu pa tam, zdaj bom rekla nekaj, kar kolegom ne bo všeč, na primer, ni mi všeč, da včasih potrebujemo preveč časa, da odgovorimo na dopise, tudi poslance Evropskega parlamenta. Moja želja je, da bi bili tu hitrejši. Morda eh, bo zdaj manj nekih ravni preverjanja, ampak eh, mislim, da je to pomembno tudi z vidika vsebine, kajti isti odgovor ima drugačen učinek, če pride dva tedna prej ali dva tedna eh, kasneje. No, manj ravni, ko imamo, tako jaz menim, eh, bolj hitro bo naše delo, prav tako bo bolj jasno, kdo nosi odgovornost znotraj naše hierarhije. Prav tako je seveda šlo za reorganizacijo različnih pristojnosti za posamezne sektorje. No in za vsakega direktorja imamo tudi po enega namestnika. Ne zato, ker ne bi bilo dovolj dela za več namestnikov, ampak predvsem zato, da zagotovimo, da bo to resnični namestnik. Težko je imeti dva, tri namestnike, vse vse čas ustrezno obrišati o tem, kaj se dogaja in da bodo vsi tudi potem ustrezno poročali mm, na drejenemu. Več priporočil je že bilo pred menoj, ko sem prišla na to službo in eh, proces odločanja, proces priprav odločitev je hitrejši, bolj transparenten in predvsem enostavnejši. Tudi za nas same. No in še ena stvar, ki sicer ni bila zapisana v tem pregledu, v tem dokumentu, ampak eh, s čemer smo vseeno začeli, eh, vse bolj povezujemo eh, tudi posamezne referate z našim delom. Ja, jasno je, da imamo mm, jasne linije komuniciranja, ampak pomembno je, da me referenti iz posameznega deska spremlja na mojih poteh, da torej vidi, kakšen je rezultat njegovega dela ali njenega dela na terenu. Potem je tudi nekaj drugih sprememb v strukturi in te smo uvajali vedno z namenom poenostavljanja in odzivanja se na potrebe pri našem vsakdanjem delu. No, ampak kot rečeno na začetku, ta nov organigram, ta nova organizacijska struktura je zdaj v veljavi od septembra. Zaključila sem z imenovanji in z izbirnimi postopki v decembru. Novi direktori bodo prevzeli svoje naloge v prihodnih tednih ali pa so jih že. Tako da bi vsekakor želeli nadaljevati z pogovori o prihodnih ocenah čez kako leto dni, če, o tem, ali zadeva deluje, ali potrebujemo morda še kakšne nove prilagoditve, ker gre za živ organizem, gre za delo, ki je več čas v teku, tako da vsekakor bo vaš prispevek izredno dragocen pri ovrednotenju uspešnosti tega sistema. Kar zadeva zemljepisno ravnovesje, kot veste, naši službi meje niso najbolj všeč, ampak eh, za nepisno ravnovesje in še posebej ravnovesje med spoloma eh, je pomembno. In še ena stvar, generacijsko ravnovesje. Tudi to je nekaj, eh, na kar sem še kako pozorna, ker v prvi vrsti menim, da je to koristno za naše službe. Naša moč v Evropski uniji leži ravno v raznolikosti zgodovinskih perspektiv. Eh, kompetenc, eh, sposobnosti analiziranja eh, razmer, pa naj gre za soseščino ali pa nekje daleč v svetu. Vse te stvari se bistveno spreminjajo glede na ozadje posameznika, ne le zemljepisno, ampak nasplošno. To velja za vse evropske državljane in posledično tudi za evropske uradnike. In to ni nikakor naša šibkost, ampak je to uh, vsekakor ena od eh, naših pomembnih prednosti. Saj smo edini na svetu s to kompleksnostjo in eh, imamo vse inštrumente na voljo, ki nam omogočajo razumeti kompleksnost sveta. Če zagotovimo zastopanost vseh e, naših različnih e, okolij, iz katerih prihajamo, e, potem bomo lahko tudi dobro razumeli svet okoli nas. In za nepisno ravnovesje na kadrovski ravni ni le eh, način zagotavljanja tega, da bodo vse države zadovoljne in da bodo vsi nekako videli to službo kot svojo, ampak je to pomemben način krepitve same službe, kajti meni in vsem tistim, ki delajo v tej službi in s to službo, eh, to ponuja boljšo eh, službo za znanje delovanje. Zdaj, več podrobnosti ste želeli na to temo. Tiste države članice, ki so nedavno vstopile v Evropsko unijo, imajo sedaj delež kadrov v službi za nadaljevanje so razmerno za njihovim eh, prebivalstvom. Ampak imamo nekaj izjem, nekaj mm, držav je, iz katerih je število kadrov še vedno na neki problematični ravni. In to morda ni najbolj institucionalno korektno, ampak sem zelo pragmatična oseba in eh, tega se lotevam tudi v razpravah z državami članicami, kajti to je vse zelo odvisno tudi od kvalitete kandidatur za posamezna eh, mesta. In to velja tako za kadre, ki so že v institucijah in ki jih vedno bolj spodbujamo k temu, da se prijavljajo eh, za delovna mesta pri nas v zadnjem letu. Namreč smo bistveno bolj odpirali možnosti zaposlovanja. In če nisem zadovoljna z izborom ali z kandidaturami, potem seveda odpre možnosti tudi našim internim kandidatom, kajti več kandidatov, ko je, več možnosti je, da se zagotovi na koncu tudi željeno ravnovesje. No in kot rečeno, tega se lotevam tudi za državami članicami, kajti tudi sama sem bila ministrica in kot ministrica sem imela šefa kabineta ki je prišel iz eh, službe za zunanje delovanje, službe za zunanje delovanje in eh, za veleposlanika pri NATO, sem imenovala nekoga, ki je bil prej eh, veleposlanik v službi za nadaljevanje. Zdaj mi je malce žal, ker bi si jih želela nazaj v naši službi. Dobro, šaro na stran. Dejstvo je, da se o tem pogovarjam z ministri, predvsem tistih držav, ki so slabše zastopanje v naši službi in da spodbujajo tudi nacionalne kandidature, ki bodo kvalitetne. In eh, pomembno je, da to razumejo ne odrekanje se svojim najboljšim veleposlanikom, ampak kot nek način, da ti veleposlaniki, ki delujejo v službi znanja delovanja, delujejo seveda tudi za države članice in vse ostale države članice in seveda Evropsko unijo kot celoto. No in to pomeni, da nas čaka še nekaj dela, da bomo povečali število in eh, na trenutke tudi diferenciranost kandidatur. Za majhne diplomatske službe razumem, da je težko kandidirati ljudi za službe v službi za najne delovanje, ampak vendarle mislim, da lahko to delo bistveno bolj ciljeno izvajamo in mislim, da to delo poteka dobro. Še enkrat, to je šele, dobro, ne bi rekla začetek, že leto dni zadeve teče, ampak mislim, da se stvari kar dosledno izboljšujejo in na tem veliko delamo. In še zadnje vprašanje, tu bi prosila Pečveka za odgovor. Ane, še eno vprašanje je bilo o proračunskem, o izvrševanju proračuna. Ja, hvala lepa, če se lotim teh dveh vprašanj. Najprej, kar zadeva proračun eh, posebnih odpostancov EU. Eh, e to je vezano na to, kar je dejala visoka predstavnica na začetku državam članicam. Smo predložili eh, osnutek za odpravo dvojne uloge treh posebnih odpostancov. To velja za Afganistan, Kabul in Bosno, kjer so posebni predstavniki in hkrati bodo delegacije. In to je pomenilo tudi zmanjšanje proračuna. SZP, ki je namenjen za delo teh kadrov in posledično je pomenilo tudi povečanje administrativnega proračuna za službo za nadaljevanje. No, zdaj smo trenutno v sredi razprav z državami članicami, tako kar zadeva samo načelo, po katerem naj bi ta sprememba potekala in pa tudi glede proračunskih posledic na podlage česar bi, mislim, da lahko preprečili podvajanje nekaj privrčevali in s tem tudi zmanjšali porabo eh, za te kadre. Bomo videli pač, dokam bomo prišli, ko bo šlo za predstavitev predlogov komisije za proračun za leto 2017. Drugo vprašanje, kar zadeva platformo za podporo misijam, to je vprašanje, o katerem že dolgo časa govorimo z državami članicami. Zamisel je, da bi vzpostavili centraliziran, bolj koherenten sistem, bolj koherentno strukturo za podporo in pomoč eh, misijam z vidika logistike, z vidika uh, upravljanja kadrov, da bi na ta način imeli nek skupek ljudi, ki delajo na različnih temah. Zdaj imamo soglasje držav članic, da gremo s tem eh, načrtom naprej in predvsem želimo okrepiti centralno kadrsko zasedbo v službi za nadaljevanje pa tudi v službi za zunanje politične inštrumente v komisiji. Če želite številke, najprej dodatnih sedem v CTPC-ju in eh, še eno dodatno osebo v EFP-ju. In področja dela, na katerih se bo ta platforma osredotočila, bodo predvsem eh, pravne in pogodbene eh, zadeve, finance, nabava, logistika i te komunikacije, eh, zdravstveno svetovanje eh, in ostale zadeve, ki niso neposredno vezane eh, na mm, zaposlovanje. Tako da delo je v teku, o tem smo že govorili v našem odboru in mislim, da nam bo to pomagalo pri izboljšanju podpore, ki so je deležne misije na teh izredno pomembnih administrativnih področjih. Hvala lepa. 35 minut časa imamo še, 12 ljudi vas je prosilo za besedo in eh, predlagam najprej prvi krok za koordinatorje, dve minuti vsak, zelo stroga bom, potem pa vprašanja ostalih članov po ena minuta. Najprej Petri Sarvama. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, tudi jaz se bom malce odkašljal. Gospa Magrini, hvala lepa. Najprej in v prvi vrsti, da ste sploh tu in eh, hvala tudi za to, da opravljate vaše delo, ki je tako zelo pomembno. Mi vsi v tej dvorani vemo, kako zelo pomembna je služba za zunanje delovanje in kako zelo pomembno je delo, ki ga leta opravlja. Ampak to ni poanta našega sestanka danes tu. Eno samo vprašanje v bistvu bi imel in pa nekaj pripomp potem s tem v zvezi glede na to, da je uloga in naloga tega odbora, da obravnava podatke, do katerih imamo dostop, je predsednica tega odbora pripravila delovni dokument, ki je neuradni dokument o približno 30 eh, milijardah evrov vrednih skladih eh, za zunanje delovanje vsaj 10 do konca leta 2014 za 15. Moje vprašanje je, ali ste prebrali ta dokument in če ne, bi vam iskreno svetoval, da si ta dokument preberete. Kajti, kot ste omenili, eh, le 13 mesecev in pol ste na tem položaju, ampak, eh, draga gospa visoka predstavnica, kot veste, čas zelo hitro beži. In eh, moje drugo vprašanje je, kaj boste storili za to, da bomo prihodne leto ob približno, približno istem času, ko bomo tu sedeli, eh, da bomo takrat A imeli informacije, ki jih potrebujemo, gre za davkoplačevalski denar, gre za učinkovitost porabe tega denarja, to je nekaj, kar nikakor ne sme biti tajno. Kot ste dejali, evropski državljani se vse bolj zanimajo za način, kako se njihov denar porablja. Ne bom zdaj eh, se loteva ugotovitev, ampak za zaključek naj samo povem, da vsak tretji evro, ki ga porabi EU, odpade na to področje in to me skrbi. Ja, tudi sama prevzemam del odgovornosti in bom eh, kratka. To smo omenila že uvodoma, e, mislim, da ste to tudi slišali. E, prosila sem naše službe, da ne le preberijo, ampak tudi natančno preučijo ta neuradni dokument, kot razumem, to ni uradni dokument tega dokumenta, ampak vendarle gre pač za neuradni dokument. Uh, vedoč seveda, da to ne sodi v moje polje pristojnosti, ampak uh, v pristojnost komisarjev Mimice in Hana. No, ampak kot rečeno, uvodoma sta oba pripravljena po pogovoru z njima včeraj in predvčerajšnjem, da se z vami pogovorite podrobneje o tem. Naloga tega odbora vsekakor je, da se loti teh podrobnosti. Uh, ampak seveda tudi, da to počne s tistimi institucijami oziroma s tistimi predstavniki eh, te institucije, ki so neposredno tudi odgovorni za ta vprašanja. Tako da deležni boste vse moje podpore in eh, seveda mm, želim tudi popolnoma odkrito spregovoriti o teh zadevah, kajti tu to vidim kot eh, sodelovanje. Smo na isti strani in vsi si želimo, da bi institucije delovale bolje. Ampak ne bi se tu lotevala področja, ki ni moja odgovornost, ampak odgovornost in pristojnost mojih kolegov, če tudi, kot rečeno, imam znotraj komisije čast in veselje, da usklajujem eh, in vodim delo komisarjev, ki so pristojni za to področje. Torej, če bo to postalo vprašanje, ki bo zahtevalo dodatne odgovore, se bomo tega lotili skupaj. Če se bomo odločili, da velja to obravnavati kolektivno kot skupina, neka skupina komisarjev, smo tudi za to pripravljeni, ampak še enkrat, kot rečeno, to ni neposredno v moji odgovornosti in komisarja Mimica in Han so ta pripravljena tudi z vami spregovoriti na to temo. V imenu skupine SD. Sí, eh, Hvala lepa, gospa predsednica. No, v zadnjih mesecih oziroma odkar ste na tej funkciji, ste v službi za zunanje delovanje pripravili kar nekaj koristnih instrumentov, tudi sami ste jih omenili, COP21, Turčija, Jordanija in ostale države, kjer ste odpirali delegacije, kamor ste pošiljali misije za opazovanje volitev in tako naprej. Mislim, da so vsi vaši sodelavci zelo predani svojemu delu, tudi veliko ženske v vaši službi, za kar se vam zahvaljujem. Elmar Brok je, kot veste, neke vrste institucija na področju zonanjih zadev, zlasti v Evropskem parlamentu. Mislim, da vam je pred nekaj meseci celo izrekel poklon ob vaši prvi letu delovanja. Uh, Zanima pa me, ali lahko v okviru svoje službe zagotovite tudi dovolj proračunskih sredstev ali bomo lahko merili tudi rezultate, ki bomo dosegali s tem proračunom. Zelo pomembno je, da med seboj čim bolj sodelujemo in se usklajujemo. Dve vprašanje imam. Trenutno se ukvarjamo z migracijsko krizo, s krizo beguncev. Sredstva, ki jih imamo na voljo za boj proti tej krizi, niso zadostna, pogosto se porabljajo na precej nepregleden način. Zanima me, ali se vam ne zdi, da se preveč osredotočamo na vprašanje sprejema v Evropski uniji. Sicer nisem strokovnjakinja za načrtevanje teh dejavnosti, ampak vseeno me zanima, ali se vsi zavedajo, kakšno vlogo mi igramo na tem področju, pa tudi v bolj odaljenih področjih, kot je naprimer Afganistan in v sosednjih območjih. Mi tam igramo neke vrste tamponsko vlogo, skrbimo za delo na tem področju. Potem pa me zanima še nekaj v zvezi z proračunom Namreč, kakšne kazalnike ste si zadali za svoje področje, na podlagi katerih bomo lahko merili rezultate? Ja, to pa bo malce težje odgovoriti na kratko, ker poleg eh, zunanega delovanja, ki smo ga razvili v kontekstu migracijske krize in eh, begunske krize, torej dolgoročni pristop tu, eh, te aktivnosti so zelo obsežne in to je odličen primer tega, da koordinacija dela znotraj komisije med eh, zunanje političnimi in notranje političnimi politikami in orodji eh, takoj nekako pade pod drobnogled in eh, je na preizkušnji. Če ne bi že od samega začetka delovanja naše komisije investirali v delo na tem področju, torej da bi mi imamo vse bolj usklajene interne zunanje politike in orodja, potem nedvomno ne bi bili sposobni pripraviti migracijske agende, ki nosi moj podpis, podpis eh, podpredsednika Timermansa in komisarja Avramopolosa. Kajti naše službe, vključne službe za nadaljevanje, so na tem delale skupaj in se na ta način lotile različnih vidikov, torej interni, notranji vidik, ne bi zdaj šlo v podrobnosti, in pa zunanje politični vidik. Gre torej za tista ključna področja, ki ste jih omenili, pa tudi za srednje in dolgoročna vprašanja, ki se bodo porajala v prihodnih letih. In to bo zelo pomembno, kajti sicer se bomo z begunskimi in migracijskimi krizami soočili vedno znova v prihajajočih desetletjih. Tako da gre za dolgoročno investicijo in to je vezano na cilje trajnostnega razvoja, to je vezano na tudi aktivnosti na področju podnebnih sprememb, kajti veliko uh, beguncev je tudi tako imenih podnebnih beguncev, kot je eh, včeraj zelo jasno bilo povedano na plenumu. Uh, je pa tudi veliko dela ki je potrebno upraviti tu in zdaj. Nekaj primerov, Jordanija, Libanon, Turčija. Ključno tu je, da se zagotavlja pomoč tem državam pri njihovem izvajanju mednarodne zaščite za begunce eh, v njihovih državah. Torej, čim bliže Siriji. Mi smo najpomembnejši donator na globalni ravni, Evropska unija torej, tako Jordaniji, kot Libanonu, pa tudi Turčiji. Ne bom šla v podrobnosti, ker jih eh, vse zelo dobro poznate. Ampak pri Jordani in Libanonu konkretno eh, delamo na konkretnih sporazumih, ki jih bomo 4. februarja predlagali na konferenci za Sirijo, ki jo bo sopredsedo, ki bodo sopredsedovale eh, Združeno kraljestvo, Nemčija in OZN. In Evropska unija tu predlaga. Eh, nekakšne celostne pakete, ne le humanitarno pomoč, kar je seveda mm, prva in ključna komponenta, ampak tudi določene druge ukrepe, ki bodo pripomogli k odpornosti teh držav na to vrstna stanja. Torej, trgovinski ukrepi, ki bi Jordanije pomagali privabiti investicije, da bodo lahko ustvarili delovna eh, mesta za Jordance in tudi za begunce, da bodo tudi begunci imeli neko perspektivo eh, za prihodnost po Jordani, namesto da se lotevajo iskanja te perspektive eh, drugot. Tudi z Afganistanom in Pakistanom sodelujemo, da območja eh, tam postajajo eh, vedno bolj stabilna in da se manj ukvarjajo s samo varnostjo. Potem se pogovarjamo tudi o vračanju v te države. Potem Afrika. Včasih pozabljamo na to. Vedno se osredotočamo zgolj na vzhodno pot, ampak tudi Afrika je in bo še leta, če ne desetletja. Glavni vir, pa ne le vir, tudi eh, glavno prizorišče migracijskih tokov. Ta celina sama ni le celina izvora, ampak eh, na tej celini potekajo begunski tokovi tudi znotraj te celine. To bistveno bolj kot iz Afrike v smeri Evrope. Tako da skupaj z Afriko, tam sem bila že štirikrat, petkrat, eh, srečala sem se eh, z sogovorniki na ravni predsednikov, na ravni tudi Afriške unije. To ni prisotno v medijih in to je dobro, da je temu tako. Z njimi se pogovarjamo tako o migracijskih vprašanjih kot o razvojnih vprašanjih in eh, z Lindo in z vami sem se o tem že pogovarjala zelo natančno. No in pogovarjamo se tudi o njihovih potrebah, kar zadeva varnost. Gre za projekte, Eh, usposabljanja in ohranjanja vlastnih sil v Sahelu. Eh, to je zelo pomembno. No, tu pa so tudi investicije, gospodarske investicije, kajti to, kar Afrika potrebuje eh, na kratki rok in na dolgi rok, so investicije v infrastrukturo, v industrijo, v ustvarjanje delovnih mest in priložnosti za zaposlovanje. No in če k temu prištejemo še sporozume o vračanju, z Etiopijo smo se ravno kar o tem pogovarjali. 3500 Etiopicov, ki so na ozemlju EU, mm, bo ponovno sprejetih v Etiopijo. Eh, in to je seveda pospremljeno tudi z programi, ki se osredotočajo na vračanje teh migrantov, da lokalne skupnosti tudi lahko omogočijo njihovo reintegracijo v to skupnost po tej seveda zelo težki izkušnji. Takšni programi torej že potekajo, enega smo obiskali v Etiopiji, ki je torej za programe, ki spodbujajo uh, integracijo povratnikov, ampak vsaj do sedaj vse to ni bilo nojno povezano z vrnitvami iz povratniki iz Evrope. E, mi smo predvsem eh, videli, kako poteka program za povratnike iz Saudske Arabije in morda bi podobno lahko imeli projekt za povratnike iz Evrope, eh, da bodo to svežni, ki bodo paketi, ki bodo zanimivi tako za etiopske oblasti, kot tudi za Evropsko unijo, da torej skupaj upravljamo te migracijske tokove in vse to, sicer to ni vedeno na proračun, ampak to je zelo pomembno za me in vem, da je to pomembno tudi za parlament, vse to uh, upoštevajoč vladavino prava in spoštovanje človekovih pravic, kajti nikakor to ne more postati nek dogovor, eh, kjer bo šlo za trgovino v smislu gospodarska eh, podpora eh, bo na voljo, če boste vi nekoliko opustili pri migracijskih vprašanjih. No, se oprečujem, če sem bila predolga, ampak to je res vprašanje, ki po mojem mnenju si zasluži daljši odgovor. V imenu liberalcev, gospod Labajeva, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, gospa Mogherini. Zelo ponosna sem, eh, ker sem praktično na pol italijanka in zelo ponosna sem, ker eh, zastopate tako generacijsko kot eh, generacijsko ravnotežje, kako tudi ravnotežje med spoloma v institucijah. Mislim, da potrebujemo več takšnih sestankov, ker zelo dobro razumete ulogo odbora za nadzor proračuna. Prav tako mislim, da ste s svojimi ukrepi jasno povedali, zakaj potrebujemo evropske proračunske inštrumente. In ja, prav imate, mediji in pa evropski državljani se vse bolj zanimajo za proračunska vprašanja. In kot poročevalka za razrešnico za Evropsko komisijo bom verjetno imela še kakšna konkretna vprašanja. Mislim, da ne bo potrebno imeti še ene javne predstavitve oziroma zaslišanja, ki smo imeli zadnjega z gospod Georgijevo v ponedeljek, ampak eh, vendar bi imela dve zelo splošni in pomembni vprašanji. Prosila bi vas, da nam podate svoj pogled eh, na uspešnost eh, črpanja in dodano vrednost evropskega proračuna, kajti o tem ste pogovarjali tudi s komisarko Georgijevo. Tega ni v letem, v letem poročilu in prosili bi za nekaj konkretnih primerov tega, kje lahko to uspešnost črpanja in pa dodano vrednost evropskega proračuna lahko dokažemo na konkretnih primerjih. Prav tako me pa zanima, kakšni koraki so po vašem mnenju nujni za krepitev učinka zunanje pomoči, eh, še posebej gre za naše delegacije v tretjih državah, torej da se resnično ta učinek, ta vpliv poveča in da ga tudi jasno prikažemo evropskim državljanom. Še enkrat hvala za ta pogovor. Thank you very much. I will be very short because both Hvala lepa, zelo kratka bom zato, ker sta ti dve vprašanji bolj primerni za moje kolege, predvsem kolega Mimico, ko gre za razvojno pomoč. Bi pa vseeno rada nekaj komentirala. Podpredsednica Georgijeva ima veliko izkušenj na tem področju in vam lahko poda tudi bolj dodelan odgovor. V komisiji se o teh zadevah pogovarjamo, vendar v instituciji nisem zadolžena za te zadeve, zato se ne bom spuščala v ta vprašanja. Govorimo vendarle o razrešnici naše službe. Bi pa vseeno rada podala nekaj pripomb kot podpredsednica komisije. V teh letih bi morali bolj delati na prepoznavnosti pomoči, ki jo ponujamo, tako razvojne pomoči kot tudi humanitarne pomoči razmišljati, bi morali o tem, kako uporabljamo instrumente, ki jih imamo na voljo, zlasti v kontekstih, kjer se razvojna in humanitarna pomoč vedno bolj prepletata. V Jordaniji, Nigru, Libanonu je težko razločiti, kdaj gre za humanitarno, kdaj za razvojno pomoč. Soočamo se s konfliktnimi pokonfliktnimi situacijami, ki se med seboj prepletajo, tako da se tu ukvarjamo z dvema pomembnima političnima vprašanjama, o katerih bomo morali še govoriti in tudi vaš odbor bo odigral ključno vlogo pri tem. Kot prvo, kako lahko zagotovimo, da bo sta humanitarna in razvojna pomoč dobro sodelovali, da se bodo zadeve dobro usklajevale skladno z realnim stanjem nekdani visoki komisar Združenih narodov, Gitereš je ob koncu svojega mandata lani rekel, da moramo proračune predstaviti iz razvojnega področja na humanitarno področje. Ne vem, ali je to res prava rešitev, vseeno pa se moramo vprašati, kaj je humanitarno, kaj je razvojno. In oboje mora biti bolj usklajeno, delovati sinergično, fleksibilno. Podpredsednica Georgijeva bo zagotovo o tem govorila tudi z vami. Letos ima komisija na voljo proračun, kot ga ima, uporabili smo vso fleksibilnost, ki jo imamo, zato da bi se soočili tudi z begunsko krizo. Resno bomo morali razmisliti o tem. Druga zadeva pa je prepoznavnost Evropske unije in humanitarne ter razvojne pomoči, ki jo ponujamo. Kamorkoli gremo, vidimo, da financiramo ogromno odličnih stvari, ampak tega mnogi ne dojemajo kot evropsko pomoč, zato moramo najti način, kako ta vidik svojega dela izboljšati. Na tem že delamo z komisarjem Stiljanidesem, Mimico in Hanom. Upam, da nam bo uspelo pripraviti dobre predloge. Če imate kakšen komentar oziroma predlog, pa dobrodošel. Pozdravljam tudi poročevalca iz eh, odbora AFED, gospod eh, Preda dve minuti. President. Najlepša hvala, gospa predsednica. Pripravljam mnenje odbora AFETA v zvezi z razrešnico. Hvala lepa visoki predstavnici za vsa ta pojasnila glede proračuna. Moram reči, da je v zadnjem obdobju bilo storjenih relativno malo napak pri upravljanju proračuna vaše službe. Inge Gresle in Manfred Stapp pripravila poročili na tem področju, tudi kolega Sarvama je bil vključen. Sam bi vas rad opozoril predvsem na to, kako se upravlja z zunanjo pomočjo. Kakšne instrumente imate na voljo na interni ravni za upravljanje zadev? Ali ne gre tu za dokumente, od katerih je odvisna tudi trajnost projektov? mi si želimo, da bi projekti bili uspešni. Mi si želimo, da bi cilje izpolnili. Včasih se sicer postavi pod vprašaj izvedljivost projektov. tretjina projektov naj ne bi dosegla zastavljenih ciljev, ampak najavljanje tega je vendarle nekoliko tvegana poteza. Strinjam se s tem, kar je povedala kolegica Gresle. Dobro je, da opozorimo na te zadeve, ampak da bi to vse skupaj tolmačili kot neuspeh in najavljali kot neuspeh, ne vem, tu bi sam nekoliko okleval. Delegacije so pripravile poročila. Na podlagi teh poročil ugotavljamo, da vsi upozarjajo na isto. Ne moremo pa na hitro odločati o tem, da bi projekte kar ukinili. Nimam kaj dodati, zato ker se popolnoma strinjam z vami. Tako, zdaj smo zaključili krok počin skupin, zdaj pa prehajamo na posamezne člane. Gospod mm pred njo ena minuta. Gospa visoka predstavnica, vem, da se vi veliko ukvarjate tudi z razmerami v Sahari. Vem, da ste predani tej tematiki. Nekoliko več kot eno leto se ukvarjate s tem vprašanjem, želite najti neko spravo med Marokom in Alžirijo. Vemo, kakšne so razmere v kontekstu Sahare ta regija je predmet obravnave ne samo vaše službe, temveč celotnega sveta. Ogromno terorističnih dejanj se dogaja v tem kontekstu tudi v Agaduguju. Prejšnji teden smo videli, kaj se je dogajalo. Problemi se pojavljajo ne zgolj v Sahelu, temveč v celotni saharski regiji. v razrešnico za leto 2013, kolikor vem, niste vključili vsega tistega, kar se je izvalo v Tindofu. Zanima me, če boste zadeve preverili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 vaše delo, ampak bodimo čim bolj konkretni. Skušal bom biti kratek, zato bom zadeve zelo odkrito povedal, prosim, da tega ne boste imeli osebno. Sam sem prebral poročilo računskega sodišča in imam več konkretnih vprašanj s tem v zvezi. Veliko kritičnih pripomb smo slišali predvsem glede ciljev, ki so premalo natančno predeljeni, enako velja za dejavnosti. Naslednja zadeva so misije. Ko sem se srečal z vašimi sodelavci, sem ugotovil, da v okviru teh misij spoh niso zagovarjali evropskih vrednot, niti niso opravljali dela, ki bi ga lahko natančno opredelili, kar je slabo. Naslednja zadeva je zaposlovanje. Zakaj je v kontekstu zaposlovanja treba opraviti toliko intervjujev? Veliko je tudi starejših oseb na najbolj vodilnih položajih. Zanima me, zakaj jih je toliko. Kolega Ešpaht. Gospa visoka predstavnica, vidim, da je bilo upravljenih kar nekaj upravnih sprememb, ko gre za skladnost. Vesel sem, da ste stvari poenostavili. Vseeno pa me zanima kakovost in učinkovitost porabe denarja. Res je izjemno težko te stvari meriti, kot ste sami rekli, je pa izjemno pomembno, da vseeno skušate to storiti. Veliko je bilo govora tudi o drugih oddelkih in enotah v komisiji. Mene zanima predvsem, kako vi ocenujete dodatno vrednost, ki jo prinaša vaš oddelek. Ali imate kakšne kazalnike uspešnosti, imate kakšna merila, kako ocenujete dodano vrednost? Next on the list kolega Pirinski. Hvala lepa. Dve kratki vprašanji. Eno se navezuje na prejšnje vprašanje. Kako lahko dejansko ocenimo uporabljena sredstva in dejansko dosežene rezultate? Omenili ste pismo predsednika Obame in ostalih. tem se pridobi tako imenovani goodwill v podjetju, s tem podjetje veliko pridobi, naprimer, ampak zanima me, kako boste vi ocenili konkreten prispevek tega z vidika delovnih mest v Evropi. Ali vi vključujete tudi dejavnosti Evropske investicijske banke, Mislim, da je ta sedaj veliko bolj aktivna tudi na zunanje političnem delovanju in presega deset odstotni prak, ki so se ga držali do sedaj. Ja, ja, tudi sebe sem dala na seznam govornikov za eno minuto. Kolega Preda je že govoril o tem, tudi drugi kolegi. E, namreč e, ta poročile veleposlanikov so takšne, da jih ne moremo kar tako odpraviti, kajte če se bo to zdaj zgodilo, se bo zgodilo točno to, kar so povedali veljposlaniki. Namreč, eh, da gre za, mislim, da je zdaj skrajni čas, da se zbudimo. Vodi delegacij eh, so nekateri takšni, da imajo dvojno vlogo, eh, ko gre za tiste, ki so tudi visoki predstavniki, oni so ključni za implementacijo latrino. In kaj se bo zdaj dogajalo? Vidimo, da je cele vrste programov, Eh, in raznih eh, delnih programov. Imamo države, kjer imamo več problemov kot eh, v drugih, Maroko, Nigerija, Haiti, Kongo. To so države, kjer 600 milijonov evrov vsako leto nekako odplava, tako da tu moramo biti še posebej pozorni. Izvolite. Sure. Uh, Hvala lepa. Že prej sem povedala, da se popolnoma strinjam z mnenjem gospoda Prede. Zaradi tega, ker se resnično trudim za to, da bi povečali svoje zmogljivosti, ko gre za ocenjevanje. Sama sem naklonjena preglednosti in izboljšavam na podlagi ocen. Ne želimo pa prejudicirati česar koli zgodnje opozarjanje nam omogoča, da stvari spremenimo, da stvari prilagodimo, da sprejmemo ustrezne ukrepe oziroma storimo ustrezne korake, zato da bodo šli projekti v pravo smer. Še enkrat naj ponovim, da so zadeve precej kompleksne, mi se tega zelo dobro zavedamo. Nekatere projekte se vodi v kontekstu proračuna komisije in o teh projektih morajo poročati za to pristojni komisarji v za to predvidenih forumih. Verjetno to razumete. Z političnega vidika si stvari seveda ogledamo, vemo, kakšno odgovornost nosimo kot vode delegacij, naprimer, ampak. Mi si želimo te zadeve pregledati na čim bolj pregleden in jasen način, vseeno pa moramo spoštovati tudi institucionalno odgovornost kolegov. Mislim, da je to načelo, ki velja tudi v vašem odboru. Če se lotiš ostalih vprašanj. Zakaj imamo toliko intervjujev pri zaposlovanju? To je bilo prvo vprašanje. Glede osebja in zaposlenih. Postopki so zelo dolgi, zelo kompleksni. Panele sestavljajo različni predstavniki strani različnih institucij. Običajno začnemo s 50 do 60 kandidati, na koncu izberemo enega. Tako da na tak način lahko izberemo kandidate, ne da bi jaz sama bila zadolžena za opravljanje intervjujev 50 do 60 kandidati. Verjetno si lahko predstavljate, da imam tudi druge zadolžitve in naloge. Pomembno je, da imajo tudi druge institucije možnost izraziti mnenje glede kandidata, pač z vidika, ki je za njih najbolj pomemben. Pogosto govorimo o izjemno kompleksnih nalogah, ki bodo morali ti kandidati potem upravljati, o tem smo se ravno kar pogovarjali. Zato je to še posebej pomembno, ko izbiramo vodje delegacij. Ti morajo imeti dovolj kompetenc, znan, izkušen, seznanjeni morajo biti z različnimi mehanizmi, tudi upravljavske sposobnosti morajo imeti, Ampak še enkrat naj povdarim tisto, kar sem povedala že prej. Zame je izjemno pomembno ne zgolj to, da izberemo dobrega kandidata, temveč pravega dobrega kandidata za določeno funkcijo. Popolni vodja delegacije je lahko popoln vodja delegacije v eni državi in ne v drugi državi. Tako da tu ne gre zgolj za neko tehnično oceno. Ne bom rekel, da gre tudi za politično oceno, ampak vseeno mora biti opravljen tudi politični premislek v smislu, ali profil te osebe se upada z funkcijo, ki naj bi se upravljala na določenem mestu. To oceno pravim sama in to velja še zlasti za tiste delegacije, ki delujejo v bolj kritičnih območjih. Glede starosti višjih uradnikov, mislim, da jih bom sedaj kar malo branila. Višji uradniki torej senior, to pomeni pač star, če razumete latinsko. To so pač moje kulturne korenine. Ampak če pustimo to ob strani, povsem jasno je, da lahko nastopiš tak višji položaj, še le ko imaš nekaj izkušenj. Kot rečeno, pa sem skušala upoštevati tudi različna ozadja pri posameznih kandidatih. Geografsko, kulturno starostno. Potrebujemo raznoliko mešanico kandidatov na vseh ravneh. Imamo odlične kandidate in posameznike na vseh ravneh znotraj naših služb, kot vodje enot in tako naprej. Mislim, da bi morali priznati odlično delo, ki ga upravljajo, ne glede na to, kako stari so ti kandidati. We can continue. Oh. Okay. Neural manager. Okay. This is big different. Okay. I, uh, the translation was about the age, I'm sorry, but... Prej sem slišala vprašanje v zvezi z starostjo, ampak imamo nove izbirne postopke, ki so zelo dobri. Tri ženske od sedmih kandidatov, tudi geografska porazdelitev je precej drugačna, kot je bila, je veliko bolj raznolika se pravi obravnavamo nacionalno ozadje, geografsko ozadje. Tudi velikost države se upošteva, mi je žal, da moram to povedati, kaj ti to meni najbolj všeč, ampak ne morejo vedno dobiti kandidate zgolj velike države če sem zelo neposredna. Kako jih ocenjujemo? Obstajajo notranji postopki za notranjo oceno. O tem trenutno ne morem govoriti preveč podrobno, ampak če vas zanimajo naši interni postopki, kako ocenjujemo zaposlene, vam lahko to pošljemo. sama najprej dam navodile in potem tudi sprejmem povratne informacije strani tistih oseb, ki so znotraj služb odgovorni za kadrovsko upravljanje. Sem tudi v neposrednem stiku s sindikati znotraj služb in prejemam povratne informacije od njih glede delovnih metod, glede težav, ki se pojavljajo v službi sami, glede kadrovskih težav. Tako da dobim nek splošen vtis, kako zaposleni gledajo na vse skupaj. Imamo pa tudi zunanje postopke ocenjevanja, vse to lahko delimo z vami, če želite. Moja osebna ocena seveda ni znanstvena ocena, gre bolj za moj občutek tega, kako ta celoten ustroj deluje, To lahko cenim predvsem, ko delujem s sodelavci na terenu samem, tudi izven Unije. Lahko vam podam ogromno primerov, naprimer, ko gre za vojaške operacije, ki smo jih izvajali v sredozemskem območju. Nekaj tednov sem bila z njimi v stiku, naše službe so tam izvajale težavne naloge, vzpostavile so dobre povezave z državami članicami in s partnerji. Na drugi strani sredozemlja tudi z Združenimi narodi organizirali so kompleksne vojaške operacije, ki so bile zmožne ukrepati v roku 30 dni. To je predvsej dobra zmogljivost. Naslednja zadeva predsednik Obama nas je poklical in rekel, da je zelo navdušen na tem, kako naši sodelavci delajo, kako učinkoviti so. Zelo malo ljudi je seznanjenih z sporazumom z Iranom. Več kot sto strani dolg sporazum smo pripravili. Julija naši službenci so ga pripravili, kar pomeni, da lahko njihovo sposobnost ocenimo kot odlično. Ampak to je moja osebna ocena. Seveda nisem vedno stotstotno zadovoljna. Včasih, ko potujem, vidim, kje so še možnosti za izboljšave, ampak na podlagi vsakodnevnega dela lahko potrdim, da dosegamo dobre rezultate, da so zaposleni predani svojemu delu, da so dobro učinkoviti tako znotraj unije kot drugot po svetu in celo najbolj pomembne, največje diplomatske službe znotraj Evropske unije bi bile s tem zadovoljne. Glede Evropske investicijske banke lahko potrdim, da smo v stiku z njimi. Z njimi sem se že srečala, pogovarjali smo se o tem, kako bi lahko skupaj delovali v kontekstu zunanjih projektov, kako bi lahko izpilili tudi diplomatsko delo, ki ga upravljamo. To vrstno sodelovanje smo torej že vzpostavili. Še Maroko. To je bilo prvo zelo občutljivo vprašanje. Tu ne gre zgolj za proračunsko vprašanje, gre za bo za vprašanje, ki zadeva odbor AFET, gre za politično vprašanje. Na plenarnem zasedanju ali v odboru za zunanje zadeve bom odgovorila na to vprašanje, če mi dovolite. V vašem odboru se ukvarjate s proračunskimi vprašanji, to vprašanje ni proračunsko. Že lani smo se pogovarjali o podobnem. V posameznih taborih bomo morali opraviti cenzus, da vidimo, koliko oseb se nahaja v teh taborih in taboriščih, ampak zadeve so, kot veste, zelo kompleksne. Hvala lepa. Še pet se je prijavilo k besedi, mi je zelo žal, ampak kolikor vem, morate zapustiti sejo. Ostala vprašanja boste dobili v pisni obliki. Gospod Črnecki kot koordinator pa dobi besedo. Hvala lepa, gospa predsednica. Čisto na kratko. Moram reči, da sem zelo zadovoljen s nastopom gospe podpredsednice komisije in visoke predstavnice. Mislim, da je bila ta razprava zelo pomembna in eh, hvaležni smo tudi za današnje delo. Se upravičujem za moje zdravstveno stanje in vse dobro tudi vam, gospa komisarka. Uh, Najlepša hvala, veliko sreče in uspeha vam želim. will, we will do another, we will, uh, Ostala vprašanja vam bomo poslali v pisni obliki. Če ima še kdo kakšno vprašanje, prosim, da do roka, ki ga bomo postavili, svoje vprašanje tudi pošljete. Sedaj pa nadaljujemo z našim dnevnim redom. Tudi den kolegen Fašaka, šum Evropejšen rehnungsov, avno. Noz kolegu Fašakašu iz eh, Evropskega računskega sodišča bi se rada zahvalila za eh, posebno poročilo na temo Evropske službe za zunanje delovanje. Sedaj pa smo pri naslednji točki dnevnega reda. Gre za posebno sporočilo Evropskega računskega sodišča in sicer za izboljšanje varnosti oskrbe z energijo z eh, pomočjo razvoja notranjega energetskega trga. Gospod Owen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 kar takoj bi rada nadaljevala, kajti potem bomo imeli še sejo koordinatorja, gospod Owen. Thank you. Uh, hvala lepa, draga predsednica, poročevalci, članice in člani odbora. Najlepša hvala za to priložnost, da danes predstavim poročilo v imenu računskega sodišča. Eki Must, vodja Taska in Gareth Roberts iz platforme, vodja kabineta, sta z menoj ona dva bosta tudi zadolžena za prosojnice, morda so se zato zatemnile luči v dvorani. Hvala lepa obema. Na začetku naj povem, da so me povabili, da pova, predstavim to poročilo tudi v odboru ITRE in sicer prihodnji teden v četrtek 28. januarja. Tega se že veselim. 3,7 milijarde evrov smo namenili iz evropskega proračuna za energetsko infrastrukturo med letom 2007 in 2020, 7,4 milijarde pa smo predvideli za obdobje 2014-2020. Varna oskrba je seveda zelo pomembna za Evropo, še zlasti v tem vedno bolj negotovem svetu če želimo to doseči, pa moramo dokončati notranji trg in deliti energijo, ki jo imamo na voljo. Interni energetski trg v Evropski uniji je regulatorni strukturni ustroj, ki bi nam moral omogočiti, da trgujemo z plinom in elektriko nemoteno posod po Evropi. Zadnji zakonodajni svežen, znan kot tretji svežen, smo sprejeli leta 2009. Leta 2011 je svet podal izjavo, da bi notranji trg z elektriko morali dokončati do leta 2013. Mi smo sprejeli interne politične ukrepe ukrepe na tem področju, porabili veliko sredstev za energetsko infrastrukturo, s tem smo tudi na učinkovit način zagotovili varno skrbo. Od leta 2007 smo sprejeli politične ukrepe, tudi finančne ukrepe, štiri regije v Evropski uniji smo obravnavali v okviru študij, Estonijo, Litvo in Švedsko v tako imenovanem BEMI območju. Potem smo obravnavali tudi Bolgarijo, Polsko in Španijo. Osebno sem obiskal Estonijo. Estlink 2 projekt sem obravnaval, to je dober primer porabe evropskega denarja. Litva in Bolgarija sta študija primera, kjer najdemo tudi obravnavo 15 projektov, ki jih sofinanciramo. Potem je pa tu še prenos elektrike in plina preko plinovodov, shranjevanje plina in utekočinjenega plina. To so zadeve, ki smo jih obravnavali. Do kakšnih zaključkov smo prišli? Evropskega cilja nismo dosegli. Mi smo si želeli, da bi notranji energetski trg bil spostavljen do leta 2014. Še vedno obstajajo težave s samim izvajanjem Evropskega pravnega okvira. Premalo sredstev in instrumentov imamo na voljo. Zelo pomembno je tudi to, kako države članice organizirajo svoje energetske trge. Tu lahko občasno pride do zastoja oziroma uvir. Naprimer, dogovoriti se moramo o tehničnih pravilih, zato da bodo omrežja delovala interoperabilno. In sprejemanje teh pravil je bilo zelo počasnjeno. Nekaj napredka smo sicer dosegli pri povezovanju lokalnih in regionalnih trgov vseeno pa nas čaka še precej dolga pot. Potem so tu še cene na tebelo, te so še vedno preveč raznolike v Evropski uniji. Energetska infrastruktura v Evropi še ni oblikovana na tak način, da bi jo lahko celoti integrirali v trge. Infrastruktura v eni državi članici lahko vpliva na energetske tokove v drugi državi, zato bi vsaka država morala biti pripravljena na to, da igra vlogo tranzitne države. Nekatere mreže pa enostavno ne morejo delovati zaradi omejene zmogljivosti tudi preko ključnih tranzitnih držav, kot je naprimer Francija ali Poljska. Nimamo celovite ocene na evropski ravni, na podlagi katere bi lahko predelili prednostne naloge in prednostna financiranja. Razvoj čezmejne infrastrukture seveda zahteva sodelovanje med sosednjimi državami. Nekatera obstoječa infrastruktura se ne uporablja v celoti. Finančna podpora iz evropskega proračuna je zelo malo prispevala k varni oskrbi in k dokončanju notranjega trga. Evropska unija ima na voljo več instrumentov za financiranje infrastrukturnih projektov, ampak nihče se ni v okviru teh projektov ukvarjal z ciljem dokončanja notranjega trga kot ključnim ciljem. Na voljo imamo tudi EEPR program ki nažalost ni dosegal cilja, ta pa je bil doseganje gospodarske rasti v kratkoročnem obdobju. Če se lotim priporočil, naj podarim zgolj ključne točke, zelo na kratko, ker jih najdete tudi v poročilu. Na poslovnicah so tudi bolj natančno opredeljena ta priporočila. Komisija bi morala opraviti oceno izvajanja tretjega energetskega svežnja strani držav članic, sprožiti bi morala tudi postopke zaradi kršitve proti državam članicam do konca letošnjega leta. Drugo, države članice bi morale poskrbeti za to, da nacionalni regulativni organi delujejo neodvisno, da imajo na voljo dovolj sredstev, da se ne sooča s kakršnimi koli omejitvami. Kot tretje bi komisija morala spodbujati pregledne trgovinske mehanizme za elektriko in plin. Četrtič, komisija bi morala pospešiti postopek odobravanja predvsem kod za električno omrežje do konca leta 2015, torej do leta, ki se je izteklo. Petič, komisija bi morala vzpostaviti cilje na področju povezljivosti in električnih trgov na podlagi potreb. Pri plinu pa bi morala komisija še enkrat oceniti svoj model za cilje na področju plina, upoštevati bi morala tudi zahteve in preveriti, ali obstajajo alternative za oblikovanje plinovodov, naprimer strateško postavljeni terminali utekočinjenega plina, ki bi morali služiti enemu ali večjim nacionalnim trgom. Kot šesto bi komisija morala izpostaviti čezmejno energetsko infrastrukturo, ki se premalo uporablja. Sodelovati bi morala z državami članicami, zato da bi le te izkoristile celoten potencial teh omrežij, kar bi koristilo tudi notranjemu trgu. Komisija bi morala seveda pripraviti tudi oceno potreb, preveriti bi morala zmogljivosti za spremljanje energetskih trgov, pri čemer naj uporablja tudi projekcije za napovedovanje potreb znotraj ACER-ja, pa tudi znotraj komisije, naprimer, kaj se je dogajalo z potrebami po plinu. Komisija bi morala tudi podati predloge, kako naj se izvirajo projekti na področju infrastrukture, ki naj bi jih financirali. Poskrbeti moramo za nemoteno delovanje energetskih trgov v državah članicah. Veseli smo, da je komisija sprejela večino naših priporočil. Vseeno pa gotavljamo, da tega zadnjega priporočila komisija ni upoštevala. Gre za pogojevanje ko gre za financiranje projektov. Hvala lepa, da ste me poslušali. Če imate kakšno vprašanje, sem pripravljen govoriti. Najlepša hvala za to zelo zanimivo in pomembno poročilo, ki bo vplivalo tudi, prihodn, tudi na prihodnje delo eh, Evropske komisije. Naš poročevalec pa je Brian Hayes, ki bo predstavil delovni dokument. Najlepša hvala. Gospa predsednica, najprej bi pozdravil gospoda Ovna in njegovo ekipo iz računskega sedišča. Hvala lepa za njegovo eh, predstavitev eh, in tudi za poročilo Evropskega računskega sodišča. Mislim, da je to zelo, zelo pomembno poročilo, gospa predsednica. In rad bi spregovoril o zadnji točki, ki jo je omenil gospod, eh, Hayes, eh, gospod Owen in sicer eh, gre za pogojevanje. Poraba je vezana na eh, tiste države, ki so pripravljene eh, in imajo zadostne zmogljivosti za delovanje na področju energetskega notranjega trga. Potrebno je odgovoriti na to pripombo. Kar zadeva revizijo, je naš odbor ključnega eh, pomena. Zakaj zapravljamo sredstva v državah, ki niso pripravljene uresničiti energetske unije ali pa nimajo dovolj zmogljivosti za uresničitev energetske unije? Eh, tri eh, prednosti. Tri prednostne naloge Evropske komisije so digitalni trg, kapitalska unija, unija kapitalskih trgov in pa energetska unija. To je dejal predsednik Juncker, ko je prevzel predsedovanje Evropski komisiji. In za okrožitev energetske unije eh, je zagotovo ključnega pomena, vendar pa eh, nažalost eh, proračunska sredstva za infrastrukturo in spostavitev energetske unije niso zadostna eh, za uresničitev tega projekta in na to bo morala odgovoriti Evropska komisija in k temu jo poziva tudi ta odbor. Kot je povedal gospod Owen, smo v zadnjem večletnem finančnem okviru za obdobje 2007 do 2013 eh, eh, imeli porabo 2,7 milijarde evrov za obdobje 2014 do 2020. Sedaj pa uh, naj bi ta sredstva znašala 7,4 milijarde evrov, torej več kot uh, podvojili eh, smo sredstva za področje infrastrukture. Zradi tega mislim, da je bila ta revizija pripravljena ob pravem trenutku in da je to ena izmed političnih prednosti Evropske unije. Ni nam uspelo uh, Uh, uresničiti cilje, da vzpostavimo energetsko unijo uh, do leta 2015 in seveda je potrebno ugotoviti, katera so tista področja, uh, ki, kjer bo potrebnega še več dela. Strinjam se z gospodom Ovnom in z poročilom Evropskega računskega sodišča in sicer popolnoma, kajti mislim, da bodo ta priporočila ne le pomagala uresničiti idejo energetske unije, ampak bo tudi pomagala k zagotovitvi bolj učinkovite uporabe sredstev. Naj izpostavim le tri točke, preden eh, bodo spregovorili kolegi. Če želimo eh, izboljšati, izboljš, če želimo izboljšati delovanje eh, notranjega energetskega trga, potem je potrebno najprej poskrbeti za izvajanje. In vemo, da izvajanje tretjega energetskega svežnja eh, ni eh, bilo zadovoljivo, kot je dejal eh, gospod Owen. Komisiji in državam članicam eh, moramo eh, jasno povedati, da nima smisla, da govorimo o četrtem energetskem svežnju, o, o novi vrsti zakonodajnih predlogov, dokler ne zagotovimo, da bo eh, izveden trenutni eh, svežen in sicer posod po Evropski uniji. Torej, veliko več dela bo potrebno uložiti v to. Evropska komisija mora prevzeti vodilno vlogo na tem področju in izvesti oceno situacije v posameznih državah članicah. Če ugotovi, da je to potrebno, mora sprožiti postopke zoper države članice, ki niso pripravljene izvesti tretjega energetskega svežnja. To je ena izmed prednostnih nalog Evropske komisije in pozivam jo, da prevzame svojo odgovornost. Eh, druga točka, tehnični standardi, ki bi morali omogočiti prosti pretok eh, energije eh, preko meja. Če bi bila ta zakonodaja izvedena, potem bi bili vzpostavljeni ustrezni pogoji za povezavo energetskega trga spoštujem eh, dejstvo, da se je težko dogovoriti o takšnih standardih in pravilih, eh, ampak eh, brez njih energetska unija enostavno ni možna. Zaradi tega bo tukaj potrebnih še več um, prizadevanj. Za zemljski plin uh, je bilo odobljenih štiri od uh, pet standardov, uh, za področje električne energije pa niti eden od enajstih. Potrebno je okrepiti uh, vire uh, za agencije, ki se ukvarjajo z nadzorom nad eh, energetskim eh, trgom v Evropski uniji. Mislim, da je bilo to poročilo predstavljeno ob pravem trenutku in mislim, da je zelo pomembno tudi glede na eh, zastavljene prioritete Evropske komisije. Še prav posebej pa je pomembno, da si z proračunskega vidika, z vidika porabe, zastavimo vprašanje, kako so bila sredstva uporabljena doslej trenutku, ko energetska unija žal ne more delovati. In to je ključno vprašanje. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, dank, ganz wichtig... ja, najlepša hvala, to so zelo pomembna vprašanja in eh, mislim, eh, da je dobro delovanje notranjega energetskega trga ključnega pomena za prihodnost eh, politike Evropske unije. Kolega Poš se javi k besedi. Um, Najlepša hvala, gospa eh, predsednica. Spoštovani kolegi, eh, energetska varnost spada v mojo pristojnost, kajti sem član odbora ITRE in eh, poročevalec v senci v lanskem letu za poročilo o energetski varnosti. Mislim, da poročilo Evropskega računskega sodišča upozarja na vse pomembne vidike. In naše stališče se dobro odseva v tem poročilu. Še prav posebej bi rad podprl zahtevo poročevalca, da Evropska komisija odobri eh, dodatna sredstva Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev. Ta agencija bo igrala pomembno vlogo pri razvoju notranjega energetskega trga. Eh, nekaj pomembnih vprašanj eh, je bilo izpostavljenih, ki jih je poročevalec izpustil. Recimo, da cene električne energije niso usklajene med državami eh, članicami in eh, da se cene razlikujejo eh, v Evropski uniji in celo med sosednjimi državami. Poročilo sodišča govori tudi o različnih pogodbah in o različnih praksah v posameznih državah članicah, torej notranjih trg tukaj zagotovo ni bil vzpostavljen. Evropska unija eh, je izvedla prvi korak, eh, kar zadeva eh, povezavo energetskih otokov v Evropsko omrežje in sicer z podpisom sporazuma o novi povezavi za zemljski plin med Litvo in Polsko. To more biti naša prioriteta v prihodnosti imam še vprašanje. Infrastruktura eh, in pa povezave med državami članicami ne ustrezajo evropskemu notranjemu trgu. Evropska unija mora eh, pripraviti temelje za privatizacijo energetske infrastrukture. Potrebno je razviti čezmejno infrastrukturo, kar pa zahteva tudi sodelovanje med sosednjimi državami članicami. Vprašanje, ki se mi zastavlja, je, eh, kaj namerava storiti Evropska komisija na tem področju v tem letu. Hvala lepa. Kolega Perinski. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Eden izmed pomembnih vidikov energetske strategije, eh, ki ga je predstavila Evropska komisija, je pomen eh, regionalnih omrežij ki so ugrajena v eh, energetsko unijo, v energetski sistem. Ne vem, ali je bilo dovolj pozornosti posvečeno jugovzhodni Evropi, dejali ste, da ste obiskali Bolgarijo. Tako z vidika ocene potrebna regionalni eh, ravni je to ključnega pomena, kaj ti dejali ste, da ni bilo niti obsežne ocene eh, energetskih potreb v Evropski uniji, kaj šele na regionalni ali podregionalni ravni. Ali verjamete, da bi morala, morali sredstva nameniti dobro utemeljeni oceni, ki eh, bi pokazala prednosti eh, večstranskega sodelovanja, predvsem v jugovzhodni Evropi, kajti trenutno imamo eh, deloma relevantne nacionalne strategije, manjka pa eh, obsežnejša večstranska strategija, manjka ocena prednosti to vrstne strategije. In takšna strategija bi zagotovo pripomogla k vzpostavitvi notranjega trga obstaja določena nacionalna zadržanost. Ali pa oklevanje, ko gre za vzpostavitev Evropske energetske unije. Ali ste si ogledali prednosti, ki jih eh, prinaša Bolgarija v tem pogledu? Recimo eh, kot eh, potencijalna tranzitna država. Pri tem eh, gre seveda za vidik energetske varnosti v Evropski uniji. Najlepša hvala. Kolega Srvama. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, mogoče bom ponovil to, kar je bilo že povedano. Ampak v osrčju. Celotne ideje izgradnje delujočega notranjega trga je priporočilo, ki ga je podalo Evropsko računsko sodišče v svojem poročilu. Zakaj? Torej, komisija ni pripravljena sprejeti tega priporočila, če je temu tako. Če pa je sprejela priporočila, eh, potem pa mi to prosim razložite. Tudi sama sem se vrstila na eh, seznam in uh, bi rada nadaljevala z tem, uh, kjer je gospod Sarvamo zaključil. Mislim, uh, da smo priča pravi satiri, kajti priporočilo številka ena je, uh, da bi Evropska komisija lahko sprožila postopke uh, o kršitvi pogodb. To ve vsak začetnik. Uh, zakaj Evropska komisija ne izkoristi te možnosti? kajti mislim, da je situacija eh, grozljiva in bolj odločno boste nastopili, boljši bodo rezultati. Sodelovati moramo. Torej, zelo prijazno je to od Evropskega računskega sodišča, da komisija opozarja na to pravico, ampak zakaj je to priporočilo sploh potrebno? To me zanima. Drugo vprašanje. kar nekaj je bilo neuspešnih energetskih eh, programov, eh, projektov, 25 eh, milijonov evrov ehm, je znašala vsota projektov, ki niso bili uspešno izvedeni. Povezave za zemeljski plin, prenos zemeljskega plina v Romuniji in tako naprej ali eh, bodo podane nove zahteve za vračanje eh, sredstev, eh, kakšen načrt na tem področju, ali namerate ta sredstva potem ponovno uporabiti v okviru tega programa, to je moje drugo vprašanje. In še eno vprašanje. Pripravili smo nove instrumente v okviru Evropskega sklada za strateška vlaganja. Eh, zdi se mi, da poteka veliko usporednih eh, projektov. Včasih je bil velik izziv ugotoviti, eh, kam so pravzaprav šla sredstva. Zanima me torej koliko sredstva je že namenjenih za prihodnje energetske projekte. Odlično bi bilo, če bi nam lahko podali nekakšen pregled, kajti mislim, da moramo skrbno nadzorovati to področje. Bi se to bi dala uh, komisiji, potem pa še enkrat Evropskemu računskemu sodišču. Več kolegov nimam, namreč na seznamu govorcev. Izvolite. Hvala lepa predsednica, gospod Gresle, sem direktor za notranji energetski trg, spoštovani gospod Owen, eh, spoštovani gospod Hayes, spoštovani člani tega odbora, najlepša hvala, da ste Evropski komisiji dali možnost, da se odzove na priporočila Evropskega računskega sodišča, kakor tudi na priporočila vašega odbora oziroma gospoda Hayesa. Pozdravljamo pobudo Evropskega računskega sodišča, eh, da eh, si ogleda to eh, področje. V veliki meri se strinjamo tudi z ugotovitvami in tudi z večino priporočil. Seveda je precej časa že minilo in veliko stvari, ki jih je omenjenih v poročilu, pa tudi v priporočilih, je bilo že uresničenih in postopki potekajo. Torej eh, bom tole nakratko omenil in se osredotočil na zadnjo točko, finančni vidik. Eh, prva tema, ki je bila izpostavljena, je za okrožitev eh, evropskega notranjega energetskega trga. Evropsko računsko sodišče je omenilo rok in sicer leto 2014. Zelo previdni moramo biti pri tem roku. To je političen cilj, ki ne temelji na uh, ustrezni analizi. Energetski notranji trg eh, je zelo zapleten eh, projekt eh, in kot je pravilno zapisal poročevalec tega odbora, to ni projekt, ki ga lahko izvedejo institucije same ali pa komisija sama, potrebno je sodelovanje z državami članicami in potrebna je tudi dobra volja držav članic. Kar zdajva priporočila, da bi morali storiti več da bi prisilili države članice v izvajanje, da bi več morala storiti Evropska komisija, eh, da bi morali zahtevati izvedbo eh, tretjega energetskega svežnja. Naj vam povem, da eh, smo skrbno pregledali vseh 28 zakonodaje na področju izvajanja energetskega svežnja in jeseni lani smo ugotovili, da je potrebno sprožiti nekaj eh, postopkov eh, v zvezi z kršitvami. Ti postopki eh, se trenutno nahajajo v različnih fazah. In za postopki bomo nadaljevali. Ampak ključno delo Evropske komisije je nadzor vseh 28 zakonodaj in ta pregled smo izvedli. Torej, to je bilo upravljeno zelo vesel sem, da je poročevalec Hayes eh, zapisal, eh, da nima smisla, da govorimo o četrtem energetskem svežnju, dokler ne bo eh, pravilno izveden tretji energetski svežnj, dokler ne bomo imeli trdnih temeljev, ki bodo omogočili nadaljni razvoj eh, notranjega trga. Eh, včasih uh, slišite drugačno uh, mnenje strani Evropske komisije, ampak eh, zagotovo uh, se tem strinja uh, komisar Kalnjete. Gospod Hayes je tudi pravilno Eh, poročal, eh, da je eh, za področje zemljskega plina potrebno še doseči dogovor glede enega standarda in sicer standarda cen, ki bo hmalo v postopku komitologije. Kar pa zadeva električno energijo, smo ugotovili, da lahko dosežemo rezultate. V letu 2014 nismo le zaključili štiri, ampak pet standardov in e, tri kode smo združili v eno. Gre za e, delovanje, za kode, ki se nanašajo na delovanje sistema. Te e, postopki že potekajo v okviru komitološkega postopka in najverjetneje bodo e, zaključeni aprila. Dve, dva standarda e, in sicer glede uravnoteženosti. Ehm, in pa eh, glede eh, nujnega odziva mm, ostajata problematični in ju bomo obravnavali kasneje, kajti to smo sta povezani z novo uredbo, ki jo bomo predlagali do konca tega leta in sicer gre za eh, varnost oskrbe z ener električno energijo. Torej moramo uskladiti te postopke, odločiti se moramo, kaj bo zakonodaja in kaj kaj bodo eh, spadalo v področje eh, mrežnih kot. Boljše upravljanje notranjega energetskega trga, kako eh, bolje načrtovati izgradnjo infrastrukture, kot je dejal gospod Poh. Na tem področju že delamo, imamo desetletni načrt za razvoj omrežja in s tem je bil spostavljen določen okvir, ampak znotraj tega okvira je seveda potrebno tudi poskrbeti za določanje prioritet. To trenutno počnemo, tako da izbiramo prioritetne projekte, ki jim. Uh, bomo v tem sledili v eh, posebej za to ustanovljenih eh, visokostrokovnih eh, skupinah. Potrebno si je ogledati politične in tehnične ovire, pa tudi finančne probleme, tako da bodo lahko ti projekti hitreje napredovali. Osebno pa, ker mi je bilo zastavljeno vprašanje, kaj bomo storili v letu 2017, pa mislim, da bi bilo smiselno, da se je v osnovi priporočil Evropskega računskega sodišča eh, bilo potrebno ogledati, ali eh, ne bi morali razčleniti eh, projekte v dve kategoriji, glede na to, kako nujni so projekti za zaokrožitev energetskega notranjega trga. Poleg tega pa je potrebno pospešiti tudi izvajanje, kar je včasih problem, sedaj pa k finančni podpori res je, da imamo različne podpore, da imamo različne mehanizme finančne podpore, imamo e, strukturne sklade, e, ki igrajo pomembno vlogo e, za energetsko infrastrukturo, imamo Evropski sklad za strateška vlaganja, ki ste ga tudi omenili, zatem upravlja Evropska investicijska banka pomočjo finančnih instrumentov, imamo obzorje 2020 in gospa gresle. Eh, zelo eh, vesel bom, če vam bom lahko posredoval eh, obsežen pregled vseh projektov, tako se boste lahko natančno gledali, kaj počnemo v okviru vseh teh instrumentov. Jaz sem odgovoren za projekt Povežimo Evropo in zato ne smemo pozabiti na sledeči element. E, infrastrukturni projekti, ki so ključnega pomena za e, notranji energetski trg, ne bodo financirani z evropskimi sredstvi. Kar vedno znova poudarjamo je, da bi e, jih morali financirati tisti, ki upravljajo z eh, to infrastrukturo. Evropsko eh, financiranje eh, bi bilo mogoče le, če projekt ne bi bil sto odstotno komercialno donosen. Torej, trg sam mora financirati te projekte, razen če je evropsko financiranje zares potrebno za nadaljevanje projekta. In zato si tudi prizadevamo. Ta teden je bila sprejeta tudi odločitev glede eh, drugega razpisa za leto 2015. 215 milijonov evrov smo namenili za te projekte. Preden preidem k specifičnim vprašanjem eh, predsednice, naj povem, da je računsko sodišče ki ga je podprl tudi gospod Srvama, ki sta ga podprla tudi gospod Srvama in gospod Hayes izpostavilo pogojevanje. Uh, eh, vem, na prvi pogled eh, to izgleda uh, zelo dobro, uh, izgleda, da je to zelo močan instrument, uh, ki bi prisilil države članice, da storijo več na področju izvajanja uh, pravil. Ampak, uh, in to je naš problem, pozabljate na to, da govorimo o čezmejnih projektih, torej vedno gre za dve strani. Poleg tega pa to niso projekti držav članic, to so projekti podjetij, podjetij na obeh stranih meje. Uh, po večini gre za upravljalce omrežja ali pa za uh, zasebna podjetja in če bomo uporabili ta sistem pogojevanja, kaj se bo zgodilo? Uh, če imamo na eni strani uh, odlično učenko državo članico, ki je izvedla vso zakonodajo, na drugi strani pa ne. In kaj, če je projekt potrebno izvesti eh, zaradi zaokrožitve evropskega energetskega trga? Kakšen uh, bo rezultat pogojevanja. Tega projekta ne moremo izvesti, eh, dokler ne bo zaključen eh, postopek o kršitvi, ki bo državo članico, ki tega še ni storila, prisilil, da bo izvedla zakonodajo Evropske unije. Potem bo eh, ta projekt ostal neizveden še leta. Kako lahko kaznujemo zasebno podjetje zaradi neuspeha um, če je to podjetje tisto, ki je odgovorno za izvedbo tega projekta na drugi strani meje. Mislimo, da to ni eh, pravi način, mislimo, da je to eh, nevaren instrument eh, in da bomo zašli v veliko težav z uporabo tega instrumenta, zagotovo pa naših težav s tem ne bomo rešili. Kar bi nam lahko bilo v veliko pomoč, je določanje prioritet, eh, ko gre za projekte na notranjem trgu in pa eh, upravljanje za strani Evropske komisije, ko gre tako za regulatorne, finančne eh, vidike, kako tudi za pomoč pri zagotavljanju politične volje. Tri kritična področja smo določili, jugovzhodna Evropa, ki je bila tukaj že omenjena, to je zelo, zelo pomembno področje in s tem se povsem strinjam. Vzpostavili smo tako imenovano SISE skupino, eh, torej skupino za povezovanje eh, v jugovzhodnji Evropi eh, in določili smo devet prioritetnih projektov. Poleg tega pa ste omenili Bolgarijo. Naj povem, da skupaj z namestnikom premjeja predsedujem delovni skupini za Bolgarijo, tako da bi lahko določili možnosti, Eh, za regionalne povezave eh, za področje zemljskega plina. Imeli bomo tudi pogovore na temo infrastrukture. Eh, omenjena je bila tudi skupina Beve in ta je dokazala, da lahko dosežemo dobre rezultate. Imamo tudi primer Francije, ki, se, ki je bila nekoliko zadržana glede povezav z drugimi državami. Imamo pa tudi načrte, da bi eh, Berski polotok povezali z eh, Francijo. Tukaj gre tako za zemljski plin, kot tudi za električno energijo. Torej, vsem tem ciljem že sledimo. Gospa Gresle, specifično ste zastavili vprašanje glede projektov, ki niso bili izvedeni. Eh, čeprav so, smo namenili sredstva za te projekte, vsa eh, sredstva, ki so bila namenjena tem projektom, ki niso bili izvedeni, so bila zahtevana nazaj, torej vsi postopki potekajo. Bili so sproženi in uh, zbiramo uh, ta sredstva. Določena sredstva so bila že vrnjena v evropski proračun, uh, lahko pa vam posredujem tudi pisno statistiko. Štiri ali pet postopkov še poteka. Lansko leto vem, uh, da smo uh, zaključili uh, za oceno vseh teh projektov. In zatem mislim, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Nasplašno pa eh, Evropska komisija pozdravlja pozornost eh, Evropskega računskega sodišča in tega odbora, ampak eh, rečemo lahko, da moramo biti bolj aktivni, da moramo tudi finančno v večji meri podpreti projekte, potem bo potrebno spremeniti okvir ali pa se odločimo, da si bomo ogledali naše možnosti znotraj okvira in glede na moje izkušnje v zadnjih letih Eh, lahko rečem, da uh, nam bo pri tem uh, pomagal uh, le program uh, upravljanja, program stalnega nadzora, pogovorov, uh, program odstranjevanja ovir. Uh, ovire so pogosto uh, nacionalne uh, in povezane z uh, pomankanjem pripravljenosti. Za izvedbo projektov potrebno se zastaviti vprašanje, kako bolje motivirati države članice, tako da bi eh, lahko hitreje dosegli za okrožitev notranjega trga. Vendar pa ne želim eh, zaključiti tako pesimistično. Eh, notranji energetski trg eh, se razvija in eh, vedno eh, seveda lahko zahtevamo, da bi se razvijal hitreje, ampak mislim, da smo na pravi poti in videli boste, da je leto 2016 Eh, leto, ko bodo doseženi rezultati in dosegli bomo že 60 odstotkov eh, vsega, kar smo si zastavili v okviru energetske unije. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ja, vidimo, danes je dan za težke naloge. Gospod Owen. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala vsem za njihove prispevke hvala tudi gospodu Hejzu, ki je odličen kooperativen poročevalec. In kot drugo, gospod eh, Poha je sprašval, ali morda Atr potrebuje več podpore. Ja, to je res eh, zelo zanimiv, zanimiva eh, ekipa. Sestal sem se z to ekipo in z direktorjem v Ljubljani. No, še posebej smo izpostavili, da potrebuje pooblastila za to, da pridobiva informacije, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog. In eh, ni naloga računskega sodišča, seveda, da si prizadeva za in da lobira za druge organizacije. Gospod Pirinski je izpostavil pomembno vprašanje jugovzhodno evropske eh, skupine. To smo zelo natančno preučili, kot sem že dejal, smo se lotili Bolgarije in regij okrog Bolgarije in uh, mislim, da je zelo pomembno, da se ta regionalna skupina zdaj končno ustanavlja. BMP je tu zelo dober model. Bi pa par zadev izpostavil, gre za nekakšno opozorilo, ki ga vključuje to poročilo in v Bolgariji to razumejo. Jasno je, da gre za željo po investicijah v tista področja, kjer prihaja do sprememb, eh, tržih sprememb, kjer se uvaja tudi uh, tržna ekonomija na področju energetike in to razumemo. Bolgarski trg je samo včeraj začel s trgovanjem. Tako da, ja, so premiki v smer tržno-gospodarskih modelov in to začenja omogočati tudi druge stvari in to je vezano tudi potem na vprašanje pogojevanja, katerimo se bom še vrnil. Kot drugo, ja, potrebujemo strateško oceno potreb, kajti evropska sredstva so omejena na tem področju in zato želimo, da je vsak evro, ki ga porabimo, porabljen eh, smotrno in to velja za celotno regijo. In to pomeni tudi kar nekaj težkih eh, sporočil. Mi smo podali takšno težko sporočilo. Namreč pazite pri vzpostavljanju novih plinovodov, tam, kjer plinovodi že obstajajo, kajti z javnim denarjem boste morda postavili plinovod eh, poleg nekega drugega plinovoda, ki se ne uporablja do eh, svoje polne izkoriščenosti. Tuna prva prioriteta mora seveda biti maksimalni izkoristek kapacitet pri obstoječih plinovodih, če tudi morda v nekem zelo zapletenem pogodbenem razmerju z zunanjo, nekim zunanjim dobaviteljem, vemo, da je to zelo težko. Tako da moramo biti m, mm, zelo natančni in previdni pri zarivah, ki jih že imamo in to lahko povzroča določene težave v nekaterih regijah. Gospod Sarvama, hvala lepa za vaš brezpogojno, uh, vašo brezpogojno podporo vprašanju pogojevanja. Mm, naj bi Ne omenim tu, da če želite sredstva iz sredstva CEF, iz skala CEF morajo države članice opredeliti to, da gre za, gre za skupni interes. Tako da ja, tu je nekaj manevrskega prostora, vemo, da se pobojevanje tu uporablja eh, pri številnih vidikih proračuna in eh, še posebej na področju kohezijskega financiranja je naš odbor še bil dejaven in upam, da bo komisija to priporočilo upoštevala, kajte menim, da vsekakor še drži. Gospa Grejsla, hvala lepa, ker ste izpostavili to, kar ste. Nisem hotel biti preveč satiričen, ampak ta, to priporočilo ena glede postopkov zaradi kršitve, to je pomembno. Nekoliko me je zmedel odgovor komisije, kajte, kot sem razumel zadevo, imamo deset postopkov zaradi kršitve in eh, trinajst. Uh, usmerjevanih dopisov in to ni isto kot 23 postopkov zaradi kršitve. Tako da eh, to tako imenovano pilotno pismo ni zaključen eh, postopek. Tako da ta odgovor je bil nekoliko zmeden in eh, mislim, da moramo v letošnjem letu sprejeti odločitve glede teh 13 dopisov, po potrebi sprošiti nove postopke in zaključiti delo s državami članicami ki so v to vključene. Hvala lepa. Ja, hvala lepa tudi za zelo zanimivo poročilo. Veliko držav članic je še, ki si tudi zaslužijo podrobnejšo obravnavo, tako da mislim, da je to lahko le opogumljajoče za naprej. Veselimo se nadaljnih informacij na to temo, drugih prošenj za besedo ni. S tem zaključujemo tudi javni del zasedanja. Zdaj pa imamo zasedanje koordinatorjev, tako da tisti, ki boste odšli, prosim, če odidete hitro in potihoma, eh, ker takoj nadaljujemo. Hvala vsem za vašo prisotnost.